Okay, friends, uh, well... Lepo pozdravljeni, prijatelji in prijateljice, na tem sestanku, kjer nas čaka izključno glasovanje. Vsi imate pri sebi glasovalne kartice, upam. Začenjamo pa s predlogom spremembe 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? predlog 295 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dobro, bomo preverili predlog spremembe 295. Predlog spremembe 295 glasujemo elektronsko in favor or against and you have used your machine? Upam, da ste vsi oddali svoj glas elektronsko. Okay, then the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno 23 proti 20 za. Predlog 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 296 Ne, ta je brezpredmeten. Kompromis G za, proti, zdržani sprejet. Amendment 301 je brezpredmeten. Predlog 302, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis H za, proti proti, vzdržani sprejet. Kompromis N za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 309 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog spremembe je 309. Uh, Konec glasovanja. Zavrnjen. 310 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 311 za, proti, vzdržani, zavrnjen, bi rekla. 311 za, proti, vzdržani, zavrnjen bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 311. Open and the vote is now closed on 311. Konec glasovanja o predlogu 311 zavrnjen. 23 za, 23 proti. We proceed to three... Nadaljujemo s 313. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 314 je bil umaknjen. 315 prav tako. Prehajamo na besedilo komisije, člen 2.1 za proti, vzdržani sprejet. Eh, Predlog 21 za proti, vzdržani sprejet sprejet. Prav bomo preverili. Se pravi, čujem, kaj ste rekli. Predlog 22 bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet 26 glasov za. 23 in 321. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Žal mi je, ampak moramo preveriti z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogih 23 in 321. Konec glasovanja. Zavrnjena s 26 glasovi proti. Predlog 24 za, proti, vzdržani. Sprejet bi rekla, ampak bomo preverili predlog spremembe 24. And, uh, and the vote is open and the vote is now Konec glasovanja zavrnjen 26 glasov proti. Predlog 25 za proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, tako kot predhodnje, ampak bomo preverili predlog spremembe 25. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet s štirimi glasovi več za kot proti. 322 za, proti, zdržani, sprejet. 324 za, proti, zdržani, sprejet. 300, ne, kompromis I za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 342 za, proti, zdržani, sprejet. Sorry, 342, Se upravičujem, 342 je brezpredmeten. Ker smo sprejeli predlog 309. Ne, nismo sprejeli 309. Se pravi, 342 je brezpredmeten. Smo pri predlogu 26. Kdo je za? Proti? Vzdržan in zavrnjen. 343 za, proti, vzdržani zavrnjen, 27 za. Okay, Pravijo, da o tem ne bomo glasovali, o 27 ne bomo glasovali. Ne bomo glasovali vseeno, 27 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 340. 44 za, proti, vzdržani sprejet. 345 je brezpredmeten, 346 prav tako, 28 in 347, od teh dveh glasujemo skupaj, 28 in 347. Ne, tudi ta dva sta brezpredmetna, se upravičujem. Kompromisija, kdo je za? Proti, vzdržani sprejet. Kompromis K, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 354 za, proti vzdržani, sprejet. 355 za, proti vzdržani, sprejet. 356 je brezpredmeten kompromis L za, proti, vzdržani je sprejet. 360 za proti, vzdržani je sprejet. 361 je brezpredmeten. 340 in 341 sta identična predloga. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis M za proti, vzdržani, sprejet. 367 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo v predlogu 32. Open and the vote is now closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 368. O tem ne glasujemo, a glasujemo. Dobro. 368 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. Predlog 33 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis O za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 371 za, proti, vzdržani, zavrnjen, predlog 300. Prav bomo preverili predlog 371, glasujemo elektronsko. And the vote is... Konec glasovanja. Zavrnjen. predlog 370 za, proti, zdržani zavrnjen, 372 za, proti, zdržani zavrnjen, predlog 36 za, proti, zdržani sprejet, predlog 373 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjen, 374 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis P za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 376 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. Kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prav bomo preverili predlog spremembe 40, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja zavrnjen. S tremi glasovi več proti. Kompromis R za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 385 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dobro bomo preverili predlog spremembe 385. Glasujemo elektronsko. Now, Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis S za proti, vzdržani zavrnjen. Ne, sprejet. Ne, sprejet. Kompromis T, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 397. 397 in 398, 99 in 400. Mi sledite, kdo je za? Gre za štiri identične predloge sprememb. Kdo je za? Proti? Zdržani, sprejeti. 401 je brezpredmeten, 402, 3 in 4, vseh treh skupaj. Kdo je za 402, 403 in 404? 401 je brezpredmeten. 402, 403, 404, kdo je za? Proti vzdržani sprejeti. Predlog 41 za, proti, vzdržani zavrnjen. Prav bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 41. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 405 za, proti, vzdržani zavrnjen vzdržani zavrnjen, 406 za proti, vzdržani zavrnjen, 407 za proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 42, kdo je za? proti, vzdržani zavrnjen. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 42. Konec glasovanja. Sprejet z enim glasom več za. Kompromis U za proti, vzdržani sprejet. 411 za, proti, vzdržani je zavrnjen. 412 za, proti, vzdržani sprejet. 413 je brezpredmeten kompromis v, za, proti, vzdržani sprejet. 418 skupaj s 419, kdo je za, proti, vzdržani sprejeta. 420 z 421, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis dvojni v, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis x, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 428 za, proti, vzdržani, zavrnjen bomo preverili z elektronskim glasovanjem 428. Konec glasovanja. Zavrnjen. 429 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 430 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 43. Konec glasovanja. ILS e en glas preveč. Okay, uh, is... Poglejmo rezultat. Zavrnjen z dvema glasovama več proti. Kompromis Y za proti, vzdržani je sprejet. Predlog 45 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet. Ampak bomo preverili predlog spremembe 45, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 434 za proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. Nadaljujemo s kompromisom AA, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AB, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AC, za, proti, vzdržani, sprejet. all the way until compromise AD. No, yes, AD. Compromise AD. Kompromis AD za proti zdržani sprejet. Kompromis AE za proti vzdržani sprejet. Predlog 58 je brezpredmeten, enako velja za 458 predlog 59 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis AF za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 70 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis AG za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis AG za, proti, vzdržani sprejet. kompromis aho za proti vzdržanje izprejet. Predlog 87 za proti vzdržanje izprejet. Predlog 88 je brezpredmeten. Gremo na kompromis AI za proti vzdržanje izprejet. Predlog 98, gospod Kosa, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 328 in 329 skupaj, kdo je za? Ah, no, no, no, Predlog 98 je bil sprejet, tako da moramo glasovati tudi o 328 in 329. Okay, we vote on we vote on three. Glasujemo 328 in 329 za, proti, zdržani, sprejeta. 330 in 331 za, proti, vzdržani, sprejeta. 332 in 333, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani so vrnjena. Naj preverimo 332 in 333, prav glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. 335 za, proti vzdržani, zavrnjen, 334 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prav bomo preverili predlog spremembe 334. ELS ne dvigujete rok. Dajmo preveriti 334. Glasujemo. 334. Konec glasovanja. Sprejet. 338 in 339 skupaj. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeta. Predlog 99 za. Proti. Vzdržani sprejet. Kompromis AJ za proti, zdržani sprejet. Kompromis AK za proti, zdržani sprejet. 116 za proti, zdržani sprejet. Kompromis AL za proti, zdržani sprejet. 116 za proti, zdržani sprejet. Predlog 127 za proti vzdržani sprejet, kompromis AM za proti vzdržani sprejet, kompromis AN za proti vzdržani sprejet, kompromis AO za proti vzdržani sprejet. Predlog 139 za proti vzdržani sprejet proti, vzdržani sprejet, kompromis AP za proti, vzdržani sprejet. Predlog 499, ne, o tem nam ni treba glasovati. Ne, od 499 bomo glasovali, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prav bomo preverili predlog spremembe 499. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet je 32 za 16 proti. Kompromis AQ, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Predlog 150 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis AR za, proti vzdržani sprejet. Kompromis AS za, proti vzdržani sprejet proti, vzdržani sprejet, kompromis AT za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 162 za, proti, vzdržani sprejet, kompromis AU za, proti, vzdržani sprejet, kompromis AV za, proti, vzdržani sprejet. predlog 175 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis A dvojni v za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 191 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis A x za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 510 je brezpredmeten. 511 prav tako, kompromis AY za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 522 za, proti, vzdržani sprejet. Okay, we vote on amendment 337. Predlog 337, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet? Predlog 336 je brezpredmeten, kompromis AZ, za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis BA, za, proti proti, vzdržani sprejet. Kompromis z, za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 553 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 554 za, proti, vzdržani sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 555 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prav bomo preverili predlog spremembe 555, glasujemo elektronsko. Še malo in bo glasovanje zaključeno. Glasovanje je zdaj zaključeno. Sprejet tremi glasovi za več. Gremo na predlog 231 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 232 za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejet. 233 uh, za. Želite, da preverimo 232? Absolutno glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Gremo na 233 za proti, vzdržani. Preveriti bomo morali z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis A za proti, vzdržani sprejet. Amendment 239 za, proti, vzdržani zavrnjen. Prav bomo preverili 239. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. predlog spremembe 3 za proti, vzdržani zavrnjen. 240 za proti, vzdržani sprejet. 200. Želite, da preverimo 240 prav, glasujemo elektronsko. And the vote is now closed. E, konec glasovanja zavrnjen. 241 za, proti, vzdržani zavrnjen. 242 za, proti, vzdržani zavrnjen. 243 za, proti, vzdržani zavrnjen. Prav bomo preverili predlog 243 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 245 za, proti. Bomo preverili. 245 glasujemo elektronsko. Not, oh, sorry. No, no, no, no. Smo pri predlogu 245. Konec glasovanja, predlog je sprejet. 35 glasov za. Uvodna izjava 5, predlog spremembe 4, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis B, za, proti, vzdržani, sprejet. predlog 249 in 250 za proti vzdržani sprejeta, 251 za proti vzdržani sprejet, 252 za proti vzdržani zavrnjen, 254 za proti vzdržani zavrnjen, 255 256 in 257, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti, 253 je brezpredmeten, 258 za, proti, vzdržani, sprejet, predlog 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 259 za, proti, vzdržani, Vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 259. Konec glasovanja, zavrnjen. 29 glasov proti. Predlog 260. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. 261 za proti, vzdržani mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 261. Konec glasovanja. Sprejet. S petimi glasovi več za. Predlog šest je brezpredmeten. Kompromis C za proti vzdržani sprejet. 267 uh, za, proti, vzdržani zavrnjen, predlog 7 za, proti, vzdržani zavrnjen. Bomo preverili predlog spremembe 7. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 268 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejet. 200 79 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 200. Predlog 280 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 281 za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog 9 za, proti. Sprejet. 282 za, proti, vzdržani zavrnjen. 285 za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromis F za, proti, vzdržani za sprejet. Predlog 289 za, proti, vzdržani sprejet. Potem imamo jezikovne predloge sprememb, o tem ne glasujemo. Predlog 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog 12 za proti vzdržani sprejet, 291 za proti vzdržani sprejet, predlog 13 za proti vzdržani zavrnjen, predlog 14 za ne, ta je brezpredmeten, predlog 292 je brezpredmeten, 293 je prav tako brezpredmeten. 294 ali o tem glasujemo? O 294 glasujemo, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj glasujemo o predlogu mnenja, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. You have voted, all of you. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 46 glasov za in noben glas proti. Hvala poročevalcu za vse delo, ki ga je opravil. Hvala za to, da ste prišli sem. Eh, glasovalna seja je s tem končana. Naslednja seja, naj vas spomnim na njo, se je 11. in 12. aprila v Bruslju in 25. aprila tudi v Bruslju. Hvala in lahko noč.